Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen, herzlich willkommen. Drage Kolleginnen und Kollegen, dobro jutro in prisrčno dobrodošli pri seji našega odbora. Danes zjutraj nas čaka cela vrsta glasovanj. Vendar pa bomo začeli po vrsti. In sicer moramo najprej sprejeti dnevni red imam tri pripombe. Kristina Gutierrez Cortines je prosila, da bi točko 11 obravnavali prej, je namreč poročevalka v senci in mora na sejo nekega drugega odbora, torej če nihče ne nasprotuje, bomo točko 11 obravnavali kot točko 5. Točka 4 je oziroma potem pa bomo obravnavali moje poročilo o izvedbenih pooblastilih. Potem je tukaj še točka 8. Gre za sporočilo komisije o skupnostnem pristopu k preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih je povzročil človek. To poročilo bo preloženo na naslednjo sejo, kajti vključili bomo tudi vulkanski pepel. Morda. Jutri pa bomo obravnavali še dodatno poročilo delegacije, ki je obiskala Islandijo in sicer bo to nova točka dnevnega reda pred prihodom predsednika. Torej, to bomo obravnavali pred točko 18 in po točki 17. To bo 17a. Če se strinjate, bo takšen naš dnevni red za to sejo. Tolmačenje poteka v vse jezike, razen v estonščino in latviščino. Sedaj pa tretja točka. Poročilo Florence. O tem bomo glasovali 22. junija. O poročilu Ester Delange pa 14. junija gre za poročilo o bioraznolikosti. Naša članica Karolin Lukas, ki jo dobro poznamo v tem odboru, je bila izvoljena v britanski parlament, tako da ne bo več evropska poslanka. Iskrene čestitke za ta uspeh, namreč v parlament je bila izvoljena kot poslanka zelenih. Želimo ji veliko uspeha zato bo njeno poročilo prevzela Satu Hasi. Torej, poročilo bo ostalo v rokah zelenih. Generalni sekretar Združenih narodov je imenoval novo generalno sekretarko za sekretarjat za podnebje. Kristina Figueres je to. Želimo ji veliko uspeha na tem državnem področju, ko bo morala zakrpati luknje, ki so nastale po Köbenhavnu. V teh dveh tednih potekajo vogajanja v Bonu kot priprava na Cancun. Gospa Figueres je zelo izkušena na tem področju, že od leta 1995 je prisotna pri pogajanjih, eh, podnebnih pogajanjih in sicer kot predstavnica Kostarike. Delala pa je tudi v izvršnem odboru južnoameriških držav za čisti mehanizem emisij. In gospe Figueres seveda čestitamo, poslal sem ji tudi, tudi že pismo z čestitkami, zahvaljujemo pa se tudi Ivo Deboru, sekretarju, ki se poslavlja, vedno nam je bil na voljo tudi za videokonference, na voljo nam je bil v Köbenhavnu in opravil je odlično delo. Rad bi opozoril še na sporočilo odbora iz prejšnjega tedna. Gre za sporočilo gospe Hildegard in sicer za analizo znižanja emisij za 20 odstotkov in to je tema, z katero se tudi tukaj v odboru okvarjamo. Nekoliko razočaran sem bil, da komisija ni imela več poguma, da bi prosila za bolj ambiciozen cilj oziroma da bi predlagala bolj ambiciozen cilj, ampak tudi mi igramo pomembno vlogo v tej razpravi kot Evropski parlament. Smo aktivni udeleženec v tej razpravi in zato si moramo prizadevati v naslednjih tednih. Ali bomo predvajali kakšen film? Ne, sonce sije in zaradi tega z naše strani vidimo le polovico dvorane in zaradi tega bomo tudi spustili žaluzije. Torej, sporočilo komisije o načrtu za Cancun, o tem bomo razpravljali v ustreznem trenutku. Rad bi opozoril še na delavnico, ki jo organiziramo v četrtek 10. junija in sicer od 9.30 do 12. ure gre za strategijo 2020, gre za desetletno strategijo in parlament eh, ni imel prav veliko možnosti se s tem ukvarjati v odborih, namreč pripravljamo resolucijo v političnih skupinah, vendar pa je bila odobrena delavnica za odbor za okolje v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in vsemi drugimi deležniki, ki so prav tako prisrčno vabljeni 10. junija na delavnico EU 2020. Obravnavali bomo izzive za okolje in trajnost. In potem imamo tukaj še filmsko ekipo, ki spremlja podpredsednico gospod Lepaš. Ta filmska ekipa še ni prišla, bodo pa prišli tekom naše seje in naredili nekaj posnetkov. Nimamo zapisnikov, toliko o mojih sporočilih, torej zapisnike bomo obravnavali na naslednji seji, sedaj pa prehajamo k četrti točki dnevnega reda. In sicer gre za poročilo zapiska delegacije odbora Envi v Španiji od 22. do 24. marca razmeroma pozno je potekal ta obisk, ampak decembra zaradi Köberhavna nismo našli ustreznega trenutka in zaradi tega smo Španijo obiskali šele marca. Imeli smo obsežne pogovore z državno sekretarko za okolje in pa zaščito podnebja, pogovarjali smo se o podnebnih vprašanjih, poleg tega smo pozvali špansko predsedstvo, da poskrbi za nove pobude. V središču naših razprav pa, so, pa je bila tema presaditve organov, kajti v Madridu je potekala konferenca na to temo in gospod Mikolašik in gospod Kaveljo, oba naša poročevalca, sta organizirala delavnice na tej konferenci. Sam sem govoril ob otvoritvi konference. In obiskali smo tudi španski centr za presaditve organov. Španija namreč predstavlja vzgled na tem področju, o tem smo tukaj že razpravljali in zakonodaja, ki smo jo sprejeli, bo pripomogla k temu, da bodo tudi druge države članice dosegle iste standarde, kot jih dosega Španija že v tem trenutku. Zanimivo je bilo, da smo se pogovarjali tudi z poslanci parlamenta in senata. Šlo je za zelo živahno razpravo. Veliko poslancev se je udeležilo te razprave in govorili smo o kmetijstvu in o označevanju živil. Semafor da ali ne. Potem označevanje na sprednji strani embalaže in tako naprej. To so bile zelo pomembne teme, pa tudi odpadki. Odpadki se zdijo še naprej velik problem v Španiji. Zelo zanimivo se mi je zdelo, da smo se zgodaj zjutraj sestali tudi z španskimi nevladnimi organizacijami, ki so bile zelo dobro pripravljene in so nas opozorile na probleme, povezane z velikimi projekti, za gradnjo novih avtocest, za gradnjo novih eh, železnic oziroma železniških prog. Ena izmed železniških prog eh, iz Toleda poteka preko zaščitenega območja in zaradi tega smo prosili španski parlament, da nadzira izvajanje evropskih zakonov v povezavi s tem. Ta železniška proga poteka do Ciudada Real. Potem smo se ukvarjali tudi z obaljnimi območji in zaščito teh območji. V dnevnem redu lahko najdemo tudi poročilo, o katerem bomo danes glasovali, ravno na to temo. Španija trpi zaradi velikega pritiska na obaljna območja, saj ima zelo intenziven turizem. In kapital igra tukaj pomembnejšo vlogo kot naravni kapital in to je zagotovo zanimiva tema tudi za nas. Tretje poročilo, ki smo ga prijeli od prijateljev zemlje, torej ene od nevladnih organizacij, pa je bil povezan z kmetijstvom, z ekološkim kmetijstvom in pa z uporabo genetsko spremenjenih organizmov. Potem smo obiskali postajo za zaščito naravnega območja. Šlo je za gozdno območje. In kar smo videli, nas je zelo navdušilo. Torej, na kratko je bil to moj povzetek obiska sedemčlanske delegacije v Španiji. Rad bi dodal še naslednje. V delegaciji smo običajno zelo spontani in zelo kaotični in ob koncu ta delegacija ni bila več delegacija, ampak sva ostala zgolj še dva od sedmih in mislim, da bi moral sekretarjat res eh, že vnaprej vprašati, kako dolgo bo kdo sodeloval v neki delegaciji, kajti res je predvsej neuljudno, če na koncu delegacija več pravzaprav ne obstaja. Vem, kako mi delujemo, ampak mislim, da to ni uljudno do tistih, ki jih obiskujemo. Toliko za uvod. Ne vem ali bi Karen Kalenbach rada kaj dodala. Ona je bila ena izmed zadnjih članic delegacije. Ne. Potem pa bomo nadaljevali z delom na področjih, ki so bila izpostavljena kot pomankljivo obravnavana. Drage kolegice in kolegi, potem prehajamo k 11. točki. To je poročilo, ki sem ga sprejel oziroma prevzel sam, gre za izvedbena pooblastila komisije. In začeli bomo z glasovanjem. Predlog spremembe 15. Glasovanje v delih, prvi del. Za. Hvala, proti. Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 17 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 18 za. Proti vzdržani zavrnjena. Predlog spremembe 19. 19 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 20 za proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 21 za proti vzdržani zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 22, glasovanje v delih, kdo je za prvi del, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za. Aha drugi del je brezpredmeten, ker smo zavrnili prvi del, me obvešča sekretarjat. Dobro, potem bomo nadaljevali z predlogom spremembe 23. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog spremembe 24 za. Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je zavrnjen. 25 za proti, vzdržani in zavrnjen. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 27, glasovanje v delih, prvi del, kdo je za. Aha, Torej, prvi del je brezpredmeten, ker smo zavrnili predlog spremembe 24. Yes. It makes sense to vote the second part. Also, then... Torej, smiselno bi bilo glasovati o drugem delu. Kdo je za? Proti? Stržanje je zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, spred. 29 za, proti, vzdržani, spred. 30 za, proti, vzdržani, spred. 6 za, proti, vzdržani, spred. 31 za, proti, vzdržani, spred. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Torej 24 za, 28 proti, zavrnjen. Predlog spremembe 7 za, 37 sta identična, torej za, proti, vzdržani, predloga spremembe sta zavrnjena. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili. Glasujemo torej o predlogih sprememb 37. Abstimum beendet. Konec glasovanja. Ja, predloga sprememb sta zavrnjena. Potem sta tukaj predloga sprememb 36 in 37, ki sta prav tako identična. Vsebujeta pa tudi ustni predlog spremembe. Kdo je za ta dva predloga sprememb? Proti. Vzdržani Predloga sprememb sta sprejeta. 38 za. Yeah. Ja, 38 entfällt, weil wir 37 je brezpredmeten, ker smo sprejeli predloga sprememb 37, torej prehajamo k uvodnim izjavam. 8 brezpredmeten, 1 je bil maknjen. Torej, predlog spremembe 9, ne, je tudi brezpredmeten. 10 pa ni. Glasujemo o prvem delu. Predloga spremembe 10, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del je brezpredmeten. In tretji del je prav tako brezpredmeten. Smo že na zadnji strani. Predlog spremembe 11 je brezpredmeten. Torej, predlog spremembe 12. Kdo je za predlog spremembe 12? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 3 za proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 13 je brezpredmeten, 14 prav tako, predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. In sedaj še končno glasovanje. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. E Evropska ljudska stranka ima tri poslance preveč, ki, ga, ki glasujejo. Zelo pridni ste, ampak enostavno vas je preveč. Še zmeraj je eden preveč. sedaj pa. Je vse v redu? 52 za, 5 proti, 5 vzdržanih, s tem je to mnenje sprejeto. Najlepša hvala za glasovanje oziroma za podporo temu poročilu. Prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za predlog direktive Evropskega parlamenta in sveta glede omejevanja uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Imamo veliko kompromisnih predlogov sprememb. Zaradi tega bo glasovanje lažje. Imamo pa tudi konsolidirane predloge sprememb različnih poslancev oziroma članov našega odbora. Prehajamo k glasovanju konsolidiranemu predlogu spremembe 1. Kdo je za? Hvala. Proti. Vzdržani. Sprejet. Potem kompromisni predlog 2. Kdo je za kompromisni predlog 2? Hvala proti vzdržani predlog o spred. Kompromis 3. Kdo je za? Proti vzdržani spred konsolidiran predlog spremembe sedem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Potem konsolidiran predlog štiri za. Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Torej, elektronsko glasovanje. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. 27 za, 29 proti, torej zavrnjen. Konsolidiran predlog 5 za, proti, vzdržani spred. Ne, ne. Rezultat je bil jasen, ampak dobro, lahko preverimo elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 33 proti 23 je rezultat. Torej rezultat je bil res jasen. Sedaj pa kompromisni predlog spremembe 6. Kdo je za? Hvala. Proti. Vzdržani. Sprejet. Potem pa prvi člen, 13. predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem nadaljujemo na naslednji strani, nekje v sredini, predlog spremembe 112. Gospoda Sonika, kdo je za? proti, vzdržani, spred. Sedaj pa smo na strani 5. Predlog spremembe 144 je naslednje na vrsti. Chris Davis ga je vložil, kdo je za. Proti vzdržani spred. Naslednja stran, 145, predlog spremembe, prav tako gospoda Davisa. Gospod Sonik je proti ustnemu predlogu spremembe zato glasujemo o izvirnem besedilu, tako predvidevajo pravila. In če pogledate še malo naprej, potem imamo tam predlog spremembe v treh delih. Najprej bomo glasovali o prvem delu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Smo na naslednji strani pri predlogu spremembe 152 Davisa in Sterksa. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 19 poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 20 za, proti, vzdržani, sprejet, 21 za, proti, vzdržani, sprejet, 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 156 za, proti, zdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 157 in 158 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 24 za, proti. proti, vzdržani, sprejet. Potem pa smo na strani 9, 179, drugi del poročevalke. Kdo je za 179 drugi del? Hvala proti. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Ein S und D zu viel jetzt. Gut, jetzt. Dobro. Konec glasovanja. 25 za, 31 proti. Torej, predlog spremembe je zavrnjen. Van Bremt, Merkis Westlund in 317. O teh dveh predlogih sprememb bomo glasovali skupaj. Kdo je za? Proti? vzdržani. Predloga sta zavrnjena. Poročevalka je glasovala, oziroma eh, vlagatelji predloga sprememb so glasovali proti. Zanimivo. 190, kdo je za? Oprostite, smo na strani 10, pri predlogu sprememb 190, Krisa Davisa. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 191 za, proti, vzdržani, sprejet. 192 za, ne, ta je brezpredmeten, oziroma o tem ne bomo glasovali tukaj. Ja, no, o tem bomo glasovali enkrat kasneje, očitno. 193, Krisa Devisa, kdo je za? Hvala proti, zdržani sprejet. Macht uns das Leben leichter. Es geht nämlich ziemlich weit nach hinten. Tako, zdaj bomo lahko prelistali kar nekaj strani in naredili velik preskok na stran 22. Ali ni to lepo? Smo pri predlogu spremembe 50 poročevalke. Kdo je za 50 torej? Seite 22, Änderungsantrag 50, ja? Teran 22, predlog spremembe 50. Kdo je proti? Vzdržani spred. Ne vem, ali imate vsi iste številke strani. No, torej je pri vas to stran 23. predlog spremembe 51. Torej, ta predlog spremembe je bil sprejet, sedaj pa smo pri predlogu spremembe 51, kdo je za, proti, vzdržani, prav tako sprejet. 274, Vestlund za, proti, vzdržani, zavrnjen. 52 za, proti, vzdržani vzdržanje sprejet. 53 za, proti, vzdržanje sprejet. 54 za, proti, vzdržanje sprejet. 275 za, proti, vzdržanje sprejet. 277 za, proti, vzdržanje sprejet. To bomo preferili. 277. Elektronsko glasovanje. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Ja, tesen rezultat je to. 29 za, 28 proti. Predlog spremembe je sprejet. Wer rausgeht, wird bestraft, ja. Ja kdor zapusti dvorano, je pač kaznovan. Za sekundo prepozno ste bili, ste bili 277, kdo je za. Proti. Zdržani sprejet. 55 za. Proti. Zdržani sprejet. Identični so 278, 279 in 280. Kdo je za? Proti vzdržani. Predlogi sprem so sprejeti. 56 je bil umaknjen, 281, kdo je za? Proti? Vzdržani? Spret. 57 za? Proti? Vzdržani? Spret. 282 za? proti, vzdržani, sprejet, 58 za, proti, vzdržani, sprejet, 283, 284 in 285, kdo je za, proti, vzdržani, predlogi sprejem so sprejeti. Potem 286 in 287, kdo je za? Proti vzdržani. Predloga sprejem se sprejeta. 61 za, proti vzdržani sprejet. 62 za, proti vzdržani sprejet. 288 za, proti vzdržani sprejet. 63 za, proti vzdržani sprejet. Zdržani sprejet. 64 za. Proti. Zdržani sprejet. 289 za. Proti. To bomo preverili. 289 elektronsko glasovanje. Ja, äh, beendet glasovanja. Sprejeto 32 za, 26 proti. 292 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto enaindevetdeset za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 294 za, proti. Preverjamo. 294. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. 31 proti 27. 296 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 67 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Nadaljujemo s prilogo 3, 306, Sonic, identičen s 307 in 308, torej vse tri skupaj za. proti, vzdržani, zavrnjeni.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 Teil. Drugi del. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. En glas eh, Evropske ljudske stranke preveč. Sedaj je vse lepo in prav. Tesno. 30 proti 28. Sprejeto. Tretji del. Za. Proti vzdržani, enaka večina. Preverjamo. Prav, preverjamo tretji del, čeprav mislim, da je enaka večina. Konec glasovanja. Skoraj enaka večina. Nekdo ni glasoval. Sprejeto s tesno večino. Četrti del bo še bolj napeto, bolj tesno. Kdo je za? Proti? Preverjamo četrti del. Konec glasovanja. Aha, nekoliko bolj jasno, vendar torej sprejeto. Peti del za, proti, to je bilo pa sedaj jasno. Vzdržani, zavrnjeno. Tristo deset, prvi del, za, proti, preverjamo. konec glasovanja. Zelo tesno, 29 proti 28, sprejeto. 311 za. Proti. Preverjamo. 311. konec glasovanja. 30 proti 28 sprejeto, 309 prvi del za, 309 prvi del za, proti, sprejeto. Preverjamo 309 prvi del. konec glasovanja. Ja, vredno je bilo 29 za, 29 proti. Zavrnjeno. 314, prvi del. Identičen s prvim delom 313 in prvim delom 315. Ne vem, kako je to možno, ampak tako je. Glasujemo o teh treh. Kdo je za vse tri? Proti? Zdržani? Zavrneno. tudi 71 je bil v tem svežnju. Sedaj pa 314 drugi del in 71 drugi del skupaj za Dagegen. proti vzdržani zavrnjeno. 313 drugi del za proti, vzdržani in zavrnjeno. 314, tretji del, 71, tretji del, kdo je za oba predloga sprememb, proti, vzdržani in zavrnjeno. 313, tretji del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 314 četrti del, 71 četrti del, 313 četrti del, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 314 peti del, 71 peti del, 313 peti del, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 314, šesti del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71, šesti del, 313, šesti del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 313, sedmi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 313, 315 drugi del Van Bremt Merkis za proti vzdržani zavrnjeno. Nadaljujemo s 319 Gerling in 320 Davis za prot, proti proti vzdržani sprejeto. Preverjamo. 319 in 320. Und Konec glasovanja. 32 za, 25 proti, sprejeto. 321, 322 za. proti, vzdržani sprejeto. 323 in 24 za, proti, vzdržani sprejeto. 325, 326 za, proti, vzdržani sprejeto. 328, 329 za, proti, vzdržani sprejeto. 327 za, proti, vzdržani, sprejeto. 330, 331 za, proti, vzdržani, sprejeto. 332, 333 za, proti, vzdržani, sprejeto. 334 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 75 poročevalke. Wer ist dafür? za, proti, vzdržani, sprejeto. Identična 76 in 339 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z uvodnimi izjavami. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, preverjamo. 79. Ein SD zu viel. En glas SD preveč. Tako se daje vse lepo in prav. 31 za, 27 proti, sprejeto. Številka 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ena in osemdeset, dva in osemdeset, identična, za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 in 86 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Osem za. Proti. Vzdržani. Mislim, da sprejeto, vendar pa lahko preverimo. Osem. Preverjamo. on beendet. Konec glasovanja. 31 za, 27 proti, sprejeto. 89. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Končali smo? Čudovito. Torej, še končno glasovanje o osnutku poročila kot celoti. Glasujemo. En glas Evropske ljudske stranke preveč. Sedaj vse lepo in prav. Konec glasovanja. 55 za, en proti, dva vzdržana, z veliko večino sprejeto. Sedaj pa osnutek zakonodajne resolucije. Glasujemo. konec glasovanja. 53 za, nihče proti, en vzdržan, z veliko večino sprejeto. Čestitke poročevalki. Za zelo pomembno poročilo pri okoljski strategiji EU. Mislim, da smo sprejeli kar nekaj ključnih točk za trajnostni razvoj Evrope na področju elektronskih in električnih naprav. Sedaj bo bolj enostavno. Prehajamo na naslednjo točko. Gre za sklenitev protokola o integriranem upravljanju obaljnih območij konvenciji o varstvu morskega okolja in obaljnega območja sredozemlja. Tukaj lahko rečemo samo da ali ne, torej imamo samo eno glasovanje. Kdo je za to resolucijo? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Soglasno sprejeto. Pravijo mi, da moramo glasovati elektronsko, torej glasujemo elektronsko. Abstimmung ist beendet. Konec glasovanja. Tako, 53 za, nihče proti, nihče vzdržan, torej soglasno sprejeto da bomo obaljna območja sredozemlja še bolje varovali. Hvala lepa. Anfang bekommen, dass die diese Willkommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Naslednja točka na dnevnem redu. Zelena knjiga komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v EU, poročevalec pa je Jose Manuel Fernandez. Predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto kompromisni predlog ena za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog dve za proti vzdržani sprejeto. 54, van Bremt, za. Aha, ne, ne bomo glasovali o tem. 58, McGuinness, za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 79, za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 57 za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. 57. Konec glasovanja. To je bilo pa zelo tesno. Z enim glasom večine zavrnjeno. 61 za. Proti. Ne glasujete več. Ne vidim rok, torej preverjamo. 61. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 23 proti, sprejeto. 60 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 59 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 65 in 66 identična. četrti odstavek, pri tem je bilo vse umaknjeno in zaradi kompromisnega predloga ena so vsi brezpredmetni. 67 bas ekot za. Proti. Vzdržani sprejeto. 68 z ustnim predlogom spremembe. Za proti, vzdržani sprejeto, 69 za, proti, še enkrat proti, vzdržani zavrnjeno. 70 glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 3, za, proti, vzdržani, sprejeto. 74, za, proti, vzdržani, sprejeto. 75, za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81, Panajotov, za, proti, vzdržani sprejeto. 78, za, proti, vzdržani sprejeto. Kommen wir zu Agri 3. Agri 3, za, proti, vzdržani sprejeto. Agri 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti? Vzdržani. Sprejeto. Agri 9. Za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Agri 10. Za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Agri 12. Za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Agri 13. Za? 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 15 za, proti, vzdržani, preverjamo. Agri 15. Bom beendet. Ja. Konec glasovanja. 33 za, 25 proti. Sprejeto. Agri 16. Glasovanje po delih. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Agri 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 18, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 19 za, proti, vzdržani sprejeto, Agri 20 za, proti, vzdržani zavrnjeno, Agri 21 za, proti, vzdržani preverjamo, Agri 21 za, Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 proti 31. ITRE 1 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Vendar pa preverjamo. ITRE 1. E Evropska ljudska stranka je glas preveč. Šestindvajset proti enaintrideset. Zavrnjeno. ITR dve za. Proti. Zavrnjeno. ITRE 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 4, glasovanje po delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 5 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Hitre 8 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Hitre 9 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto hitre 10, za, proti, vzdržanje zavrnjeno, hitre 11, za, proti, vzdržanje zavrnjeno, hitre 12, za, proti, vzdržanje zavrnjeno, hitre 13, z ustnim predlogom spremembe, za, proti, vzdržanje sprejeto. hitre 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Hitre 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Hitre 17, glasovanje po delih, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za. proti, vzdržani, sprejeto. Itre 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Itre 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ajtec. Uvodne izjave. Tri za. Proti. Vzdržani sprejeto. Dve za. Proti. Vzdržani sprejeto. Štiri za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Pet za. Proti. Proti vzdržanje sprejeto, 6 za, proti, vzdržanje sprejeto, 7 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 9 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Deset. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajst. Za, proti, vzdržani, zavrneno. Dvanajst. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani sprejeto. 14 z ustnim predlogom spremembe in glasovanjem po delih. Najprej ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani zavrnjeno. Prvi del za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo drugi del. En glas Evropske ljudske stranke in SND preveč, Kriton je prišel v dvorano torej enega spreveč. Treba je izrežati eno kartico. Tako se daje vse lepo in prav. Konec glasovanja. Zavrneno. Lahko bi bilo, pa ni bilo. 15. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za proti, vzdržani sprejeto, 22 za, proti, vzdržani sprejeto, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 23 za, proti, proti, Se upravičujem, pravi gospod predsednik, glasovanje po delih. 23. prvi del za. Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 24. za. Proti vzdržani sprejeto 26 za, proti, vzdržani sprejeto 28 za, proti, vzdržani sprejeto 27 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 32 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo 32. en glas je LS preveč. Nekdo naj vzame kartico iz glasovanja naprave. Tako se daje vse lepo in prav. Konec glasovanja. Sprejeto. S tesno večino 29 proti 28. Srečo ste imeli. Ali sem imel. Uvodna izjava K. Ustni predlog spremembe. Rosi. Za za videž. Smo proti ustnemu predlogu spremembe, torej o tem ne bomo glasovali. Glasujemo o prvotnem besedilu, o vodna izjava K za proti. Zavrnjeno. L 33 za proti, vzdržani zavrnjeno, 35 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 38 in 39 identična za, proti, vzdržani sprejeto. 37. Ja? 37 ja, za. Proti. Vzdržani sprejeto. Štiriintrideset za proti vzdržani sprejeto. 36 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Ustni predlog spremembe Rosi ni ugovora, torej bomo glasovali. Kdo je za ustni predlog spremembe Rosija? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 40 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 41 z ustnim predlogom spremembe. Za. Proti? Proti? Vzdržani sprejeto. 42. Van Bremt za. Proti. Vzdržani sprejeto. 43. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Preverimo 43. konec glasovanja. Spet sem imel prav. Tesno je bilo, ampak imel sem prav. Sprejeto. 44. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 45. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 46. Za proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj še končno glasovanje, elektronsko, glasujemo. Dva glasova je res preveč, še vedno en preveč. še nekdo naj se odreče glasovanju. Tako, sedaj je urejeno, konec glasovanja. 55 za, 3 proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke poročevalcu Fernandezu. Iskrene čestitke. Fair revenue for farmers. Item number nine. Sedaj smo pri deveti točki dnevnega reda. Gre za poštene prihodke za kmete, bolje delujočo verigo preskrbe s hrano v Evropi. Poročevalka je Ester Heranc Garcia. Prehajamo v glasovanje. Predlog spremembe ena za proti vzdržani sprejeti dve za, proti, vzdržani sprejet, tri za, proti, vzdržani zavrnjen, štiri za, proti, vzdržani zavrnjen, pet za, proti, vzdržani sprejet, šest za, proti, vzdržani sprejet, vzdržani, sprejet, sedem za, proti, vzdržani, sprejet, osem za, proti, vzdržani, sprejet, devet za, proti, vzdržani, zavrnjen, ustni predlog spremembe, gre za člen pet, kdo je za ustni predlog spremembe, vzdržani, proti, vzdržani sprejet, 10 za, proti, vzdržani sprejet, 11 glasovanje v delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejet, drugi del za, kdo je za drugi del? proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, proti proti. Vzdržani sprejet, 17 za, proti. Vzdržani sprejet, 18 v delih, prvi del, kdo je za, proti. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje, torej predlog spremembe 18, prvi del. Absolutno konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa prehajamo k končnemu glasovanju, elektronsko glasovanje, glasujemo. Abstimmung ist B. Konec glasovanja. 54 za, 2 proti, nihče se ni vzdržal. Iskrene čestitke poročevalke gospe Herans Garci. Hvala lepa za opravljeno delo na tem pomembnem področju. Naslednja točka pa je razvijanje zaposlitvenih možnosti novega trajnostnega gospodarstva. Poročevalka je Rovana Plamp. Gre za prvo poročilo. Iskrene čestitke za prvo poročilo. Ampak videli bomo, kako bo potekalo glasovanje. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe dve, z ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 3 za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 4 za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 6 za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 5 za proti vzdržani sprejet proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremem besedam za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. Predlog spremembe 10 za proti vzdržani sprejet. 11 za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 12 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejet vzdržani. Sprejet, 13 za, proti, vzdržani, sprejet, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 15 za, proti, vzdržani, sprejet, 16 se ustnim predlogom spremembe, za, proti, vzdržani, sprejet, 16 za, proti, vzdržani, sprejet, 16 se ustnim predlogom spremembe, za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 17 z ustnim predlogom spremembe. Želite preveriti predlog spremembe 16, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. 25 proti 30. 17. Usni predlog spremembe najprej. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Sedaj pa glasovanje v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet in še drugi del za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Torej, elektronsko glasovanje, predlog svojim besedom, naj z drugi del. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Tudi drugi del je sprejet. 30 proti 25 pa je rezultat. 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 19. Glasovanje v delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 20. Gospa Magines, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet, 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 22 za, proti, vzdržani, sprejet, 23 za, proti, vzdržani, sprejet, 24 za, proti, vzdržani, sprejet, 24 za, proti, vzdržani, sprejet in 25 za, proti, vzdržani, prav tako sprejet. Sedaj prehajamo k končnemu glasovanju, gre za elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 53 za, eden proti, eden poslanec se je vzdržal. Iskrene čestitke poročevalki Rovani Plamp. In odlično smo delali, kajti zaključili smo z dnevnim redom današnjega dopoldneva in zato imate dovolj časa, da storite kaj koristnega. Hvala lepa za sodelovanje, ob 15. pa se ponovno vidimo. Čau.